gospa predsedujoča. Dobro jutro, gospe in gospodje, začenjamo z zasedanjem. Najprej par sporočil. Ena mi je še zlasti pomembna. Gospa Karolin Lukas mi je pisno sporočila, da bo zaključila svoj mandat v Evropskem parlamentu, zato ker je bila izvoljena v britanski parlament. Uh, na podlagi sedmega člena drugega odstavka in na podlagi četrtega člena četrtega odstavka Evropski parlament jemlje to na znanje z 18. majem, pa gospa Lukas odstopa od tega mesta. Poleg tega je od 12. maja 2010 gospod Macmillan Scott član skupine ALDE. Toliko za začetek današnjega zasedanja začenjamo pa z razpravo in sicer o proračunu parlamenta. Najprej poročilo Vladimir Manka, sprememba proračuna, nič ena skozi 2010, oddelek ena parlament in poročilo Helge Trupel, načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011, oddelek ena parlament. Najprej dajem besedo gospodu Manki, ki je poročevalec za prvo poročilo. Štiri minute imate. vážená pani predsedníčka kolegyne kolegovia zaradi lizbonske pogodbe so danes številni postopki komisije zastavljeni na